Can we start? Ali lahko začnemo? Um, good afternoon, everybody. Can we, uh, doctor? Lepo pozdravljeni. Predlagam, da kar začnemo s stankom in da najprej sprejmemo dnevni red. Dobro, sprejeto nekaj sporočil z moje strani. Ta sestanek lahko spremljate tudi po internetu. In lep pozdrav vsem, ki nas spremljajo po spletu. Dobrodošli v našem odboru. Imamo tudi novo različico novičnika. Danes do povdne je nekaj članov koreperja povedalo, kako koristen se jim zdi ta novičnik. Danes dopoledne so zasedali kolegi Koreperju in um, zdaj se želim zahvaliti vsem, ki so pomagali pri pripravi teh novic, tega novičnika in um, povedati, kako dobrodošel je. Sestala sem se tudi s predstavniki Evropsko-ekonomskega socialnega odbora in pa sporočevalci. v tistem odboru in zato vas zdaj sprašujem, da zdaj vas naprošam, da tisti, ki si želite sodelovati z njimi, ali bodi si poročevalci, bodi si poročevalci v senci, bodi si v neki drugi funkciji, da stopite z njimi v stik, ker si želijo sodelovati. To je sestanek um, v sklopu e-sestanka, na voljo so e-dokumenti in um, vse poteka elektronsko. Z nami bo tudi ekipa snemalcev iz generalnega direktorata IPOL. Kot kaže, pa bodo samo fotografirali ali pa samo nas snemali, video bodo posneli, zvoka pa naj ne bi. Takšne so informacije. Tako da bo naš sestanek na video nem. Predlagam, da sprejmemo tudi zapisnik prejšnjega sestanka, razen če kdo temu nasprotuje, seveda. Nihče temu nasprotuje, potem pa gremo kar na informacije o trialogu. Počakamo na Andreasa in morda bi bilo bolje zato začeti z drugo točko, ekopos. Ha, pa še nekaj, preden začnemo dobili ste ali pa še boste dokumente, v katerih je povzetek eh, obljub, zavez, ki so jih komisarji hm, podali parlamentu na predstavitvah. To je dokument, ki ga je pripravil ustrezni direktorat parlamenta. Žal pa še nismo imeli časa um, teh dokumentov preučiti, jih komentirati. Zato lahko to storimo, če želimo in če rabimo kakšne informacije iz uh, hearingov, lahko preberemo samo to in nam ni treba gledati vseh treh ur teh zaslišanj. Tako, gospod Švap je z nami, um, dnevnega reda zato ne bomo spreminjali in prosim vas za informacije. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Opravičujem se, ker sem zamudil. Um, bil sem zadržan. Danes sem bil prisoten na sestanku s poročevalci v Senci in potrdim lahko, da se vsi držimo naše linije. 14. oktobra smo imeli prvi neformalni trialog pod italijanskim predsedstvom, čeprav italijansko predsedstvo do zdaj ni dobilo Eh, ustreznega mandata. Želeli pa smo si, da bi potem, ko je nova komisija začela z delom, skupaj s kolegi iz teranskega predsedstva, kar se da hitro začeli eh, s to nalogo. In upamo, da bo mm, teransko predsedstvo sveta EU prihodnji petek dobilo mandat. 11 novembra se bomo zopet sestali in zato smo se danes skupaj s kolegico Pilar de Castillo in pa s kolegom Janom Filipom Albrechtom sestali in um, v bistvu sklenili, da želimo doseči, da se kibernetska varnost osredotoči na kritično infrastrukturo. Tako da bomo v vseh državah članicah zaščitili tisto infrastrukturo, ki je omenjena v prilogi dve dokumenta, ki ga je potrdil parlament. Od sveta pričakujemo, da bo podal perspektivo za strateško in operativno sodelovanje. Brez takšne perspektive direktiva ni smiselna, ni verodostojna in zato upam, da bodo italijanski kolegi v svetu lahko prepričali kolege, da je to pomemben korak. Več vam v tem trenutku, predsednica, žal ne morem povedati. Lahko pa se zahvalim poročevalkam in poročevalcem v Senci za prispevke. Hvala. Okay, so progress is being moved. Dobro. Stvari se počasi premikajo, ampak svet še ni oblikoval mandata poročevalec in pa poročevalci v senci skušajo storiti vse, da bi svet kar se da hitro eh, dosegel mandat. Tako, zdaj pa dajem besedo eh, uh, kaj za eh, to, da predstavi dokument. Izvoli. Najlepša hvala. Bom govorila po angliško, tako da bo to potekalo kar se da hitro. 25. septembra smo začeli z eh, pogajanji in takrat se je IMKO odločil za uh, trialog oziroma za pogajanje v okviru trialoga s komisijo in pa svetom, tako da se kar se da hitro doseže sistem ECO v širšem okviru. Sklep IMKA se je nanašal na mandat, ki je bil potrjen po prvem branju dokumenta v parlamentu 26. februarja letos. V ekipi so predsednica odbora IMCO uh, eh, Vicky Ford, jaz, potem pa še poročevalci v senci iz odborov Libe in pa Trump. 8. oktober se je pogajalska ekipa parlamenta sestala in sklenila, kakšen bo pogajalski mandat eh, v praksi. Potem pa smo še istega dne začeli pogajanje v okviru triloga s prvim trilogom. Takrat smo govorili o prvem svežnju političnih vprašanj in sicer predvsem o eh, e, delu EKA, ki govori o razširitvi na ekosisteme, na povezavo z širšim okvirjem in vprašanje, ali naj bi bil EKO 1.2.1 vključen v širši sistem ali ne. Potem pa še o podrobnostih glede satelitskih sistemov, varstvo podatkov in pa zasebnosti. O tem smo zaenkrat uspeli razpravljati. Parlament je svet prosil, da kar se da hitro potrdi pristop 1.1.2 eh, po celotnem besedilu. In s tem želi parlament eh, področje uporabe uredbe omejiti samo na eh, ključne elemente 1.1.2. Dejali smo tudi, da mora biti sistem za klice v sili 112 ugraje, biti ugrajen v vsa vozila od um, določenega datuma naprej. Govorili smo tudi o različnih sistemih, naprimer obveznem sistemu 112 eko, o fakultativnem sistemu 112 eko in pa tudi o razširitvi področja uporabe na sisteme, na komponente posameznih vozil. mislim, da bomo lahko kar se da hitro dosegli skupno, skupno stališče glede eh, podrobnosti, ki se nanašajo na satelitsko navigacijo. Organizirali smo tudi dva tehnična sestanka in ta sta bila 16. in 22. oktobra. Na teh dveh sestankih smo govorili o vprašanjih, ki zaenkrat v dokumentu s štirimi stolpci niso bila označena kot politične prioritete. Še posebej smo govorili o izjemah, opredelitvah, prilogah, tehničnih zahtevah, standardih eh, in še nekaterih uvodnih izjavah. Nismo še prejeli končnega odziva sveta glede tehničnih podrobnosti, ampak svet je že dejal, da bo pozitiven eh, do naših predlogov in uh, lahko smo optimistični. Uh, včeraj smo imeli še en sestanek poročevalcev v senci, uradni sestanek, na katerem smo govorili o stvareh, um, ki smo jih obravnavali v preteklih mesecih in vsi smo se strinjali, da bomo na prihodnem trilogu, ki bo 11. novembra, enotni. Govorili smo o naslednjih stvarih. Dostop do neodvisnih um, operaterjev, do neodvisnih platform, um, redni pregledi, posodabljene infrastrukture razširitev na druge kategorije vozil in pa začetek eh, veljave te uredbe. Obravnavali bomo tudi varstvo podatkov in pa zasebnost, ki sta povezana s členom 6. Tu smo svetu še posebej dejali, da je omenjen šesti člen ključnega pomena za nas v celotnem dosjeju. Zato si tudi želimo, da bo oziroma da bi svet sprejel vse predloge spremem parlamenta, ki so bili potrebni tudi v odboru Libe. Zaenkrat imamo samo še nekaj odprtih vprašanj. Vsa pa smo obravnavali včeraj na sestanku poročevalcev Sence in strinjali smo se, da bomo ta vprašanja odnesli v pogajalski mandat, to predložili svetu in to se nanaša na, za, tudi za nove vodne zjave in nove odstavke v besedilu. Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem kolegom iz pogajalske ekipe Evropskega parlamenta, pa tudi našim kolegom v svetu in pa komisiji, ki so sodelovali na trialogu, kajti mm, vzdušje na trialogu je bilo zelo dobro in tudi naša pogajanja zaenkrat potekajo na zelo dober način. Pogajanja so odkar trda, ampak tudi konstruktivna. In opaziti je moč, eh, interes vseh strani, da se dogovor doseže kar se da hitro, po možnosti še tekom italijanskega predsedstva. Hvala. Še kakšen komentar ima da koga, ki je v ekipi, pogajalski ekipi, Eko? Če ne, potem se bom eh, zahvalila tako poročevalcu kot poročevalki celotnemu osebju, sekretarjata, eh, kajti tukaj gre za izjemno tehnični dosje, pri katerem si želimo kar se da dobro sodelovati. Želimo pa dobro sodelovati tudi z drugimi odbori, na kar se da konstruktiven način, kajti s takšnim pristopom bomo eh, lahko izkazali v bistvu ugled naših odborov, dober način sodelovanja med nami in to nam bo v prihodnih letih vsekakor koristilo. Seveda ne pričakujemo, da se bomo strinjali o vsem, ampak kljub temu lahko delamo kar se da profesionalno, konstruktivno, prisluhnemo mnenjem drugih odborov in skušamo tudi njihove pomisleke obravnavati na kar se da mm, konstruktiven način, kar bo koristilo vsem. Tako da še enkrat hvala vsem. Tako, zdaj pa predlagam, da gremo naprej na osnutek mnenja o poročilu politiki konkurence Evropske unije. Tu gre za poročilo na lastno pobudo in gre za mnenje o letnem poročilu o politike konkurence EU. Morten Messerschmidt je poročevalec eh, v pristojnem odboru, z nami pa je danes tudi Kaja Kalas iz skupine Alde, ki je eh, v okviru našega odbora pristojna za to mnenje. Tako da najprej bom dala besedo njej, potem pa tudi poročevalcem v senci in pa vsem, ki boste morda še želeli spregovoriti v okviru te razprave. Kaja, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Upam, da mi bo uspelo biti kar se da kratek, kajti tudi mnenje je jasno, kratko in jedrnato. Najprej časovnica. Rečeno je bilo, da ne bi bilo naše delo končano pred tem, da bo odbor Ekon glasoval o tem odboru in rok za vlaganje uh, eh, amadmaja je 4. december. 22. Um, ehm, bodo mnenja obravnavana, teden potem, oziroma v naslednjem mesecu, pa bo odbor Ekon tem glasoval. Besedilo poročila govori o podrobnostih, ki so izjemno pomembne za celotno Evropsko unijo. Tu gre za politike, s katerimi naj bi se dopolnil skupni trg, notranji trg, ki naj bi odigral ključno ulogo pri ukrevanje mm. gospodarstva Evropske unije. In zato smo zapisali, da je bi bilo zelo dobro, če bi lahko odbora IMKO in pa direktorat za konkurenčnost pri komisiji kar se da tesno sodelovala. V poročilu komisije smo opazili precej elementov. Jaz pa bi se osredotočila na zgolj nekatere, kajti če bi se posvetila vsem, tudi tistim, ki so morda v pristojnosti odbora eko, naprimer državna pomoč, obdavčitev, bi s tem um, morda um, skakali v zelje pristojnemu odboru, tako da bi vas, oziroma sem že prosila kolege, da se osredotočimo zgolj na tista področja, ki so v pristojnosti našega odbora. Jaz bi se v svojem mnenju predvsem usredotočile na sektor digitalnega gospodarstva, digitalne infrastrukture, kajti to je pomemben element, eh, s katerim želimo dopolniti enotni trg. Glede Google bom popravila zavajočo točko v mojem mnenju, kajti tukaj piše, da je Google sprejel zavezajoče odločitve, ampak Google je to samo predlagal, komisija pa jih ni sprejela. In to dejstvo bom v mnenju popravila. Z mnenjem ne želimo posegati v eh, sodno prakso in pa tudi v trenutne primere pred sodiščem, kajti želimo zagotoviti tako tudi komisije, da vse odločitve ne bi imele prevelikih negativnih posledic za MSP-je. To je naš glavni cilj. Veselim se že vaših pogledov, vaših mnen, stališč pri tem mnenju in se veselim sodelovanja s vami. Hvala. Andreas. Andreas, najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej bi se kot poročevalec v senci iz skupine ELS zahvalil um, direktoratu za konkurenčnost uh, za pripravo poročila in pa tudi kolegici Kalas za pripravo mnenja IMKO oziroma pripravljanje mnenja odbora IMKO mm, z tem poročilom. Zdi pa se mi, da bi lahko tu in tam v tem mnenju, morda z predloge sprememb ali pa z neformalnimi pogovori, um, besedilo mnenja, ki je sicer v pristojnosti odbora Eko, nekoliko spremenili. Mislim, da je um, integracija v digitalni skupni trg zelo pomembna. Neutralnost spleta se mi zdi tu zelo pomembna, kajte to je element, ki je povezan tudi z uh, zagotavljanjem konkurenčnosti oziroma pošt, pravil poštene konkurence. Seveda, tu in tam bo kdo še dodal kakšno drugo stališče, ampak mislim, da bi omrejte to smer. Potem, tudi pri točki dve, ko gre za iskalnike, eh, bi morali biti kar se da previdni. Jaz ne bi teh iskalnikov posebej izpostavljal poemensko v mnenju. Tako da ne bomo preveč eksplicitni, ko gre za posamezne postopke, ki se vodi zoper podjetja. Gospa Kalas je to že omenila in bo to tudi popravila. Torej, govorim o primeru uh, morebitnega oziroma domnevnega dogovora med Google in Evropsko komisijo, ki zaenkrat še ni bil dosežen. Lahko bi v okviru mnenja tudi skušali preučiti, na kak način se je razvilo evropsko konkurenčno pravo, oziroma pravo na področju konkurenčnosti od samega nastanka do danes vedno več je postopkov, ki, niso, ki ne temeljijo na šestem členu. In posledično imamo vedno več podjetij, ki grejo na sodišče v Luksemburgu in tožijo komisijo, tožijo Evropsko unijo. Po drugi strani pa imamo tudi ogromno nekih zasebnikov oziroma fizičnih oseb, ki počnejo enako. Oboji, obe skupini na podlagi istega člena, iste argumentacije. In zato menimo, da bi morali morda bolj Eh, pogosto govoriti o tem, v katero smer želimo speljati zakonodajo na tem področju. Nizozemski eh, generalni tožilec je nedavno na konferenci v Münchenu omenil enak argument. In zato mislim, da bi moral naš, naš odbor ta vidik izpostaviti v mnenju. Potem direktiva o Eh, izplačevanju očkodnin, še posebej, ko gre za kolektivne tožbe. To je aktualna zadeva, ki pa še ni zaključena. In upam, da bo svet to direktivo sprejel kar se da hitro, tako da bodo potem tudi države članice začele določbe iz te direktive izvajati kar se da hitro. Morda pa bi pozneje lahko v mnenju omenili še nekatere podrobnosti glede javnih naročil. Toliko z mojih strani, hvala vsem, hvala poročevalki in zagotavljam vam, da bo moje pripombe poslala kar se da hitro. Hvala. Sorry, Lucy Anderson. Lucy Anderson, najlepša hvala. Tudi jaz bi se zahvalila kolegici Kalas naši poročevalki za vso delo, ki ga je upravila. Hvala tudi zato, ker eh, je bilo mnenje pripravljeno tako hitro. To bo pomoč vsem. Kar pa zadeva posamezne točke, ki so za našo skupino socialistov pomembne, pa ne povem naslednje. Treba bo še govoriti o vidikih zaščite potrošnikov. Te določbe bo treba okrepiti, tako v poročilu kot tudi v mnenju. SND se zauzema, da bi čim prej začeli izvajati skupni digitalni trg, ampak zato moramo najprej pripraviti jasna pravila o konkurenciji. Treba je tudi zagotoviti ustrezen dostop do sodstva na tem področju in pa tudi um, ustrezno možnost uh, očkodinskih tožb, skupnih tožb. Kajti to je način, kateri, s katerim lahko najbolj zaščitimo pravice potrošnikov morda bi se lahko bolj posvetili tudi javnim naročilom. Naprimer, bi lahko, tu bi lahko omenili dostop do zunanjih trgov. Naprimer. Težavna pa se nam zdi tudi prevelika centralizacija, ko gre za javna naročila. Naprimer, včasih večje javne institucije, kot so šole in pa bolnišnice, morajo stvari kupovati v svežnost na debelo, ker s tem znižujejo stroške, drugače pač ne gre. Zavedam se, da morda to ne bo v pristojnosti našega odbora, ampak tudi socialni vidiki, vidiki zaposlovanja morajo biti izjemno dobro izpostavljeni, kajti povezani so z našim delom. Državna pomoč je morda res ločena od tega. Ampak državne pomoči ne moremo kar tako ločiti od pravil za, o konkurenciji. Ko gre naprimer za promet, potrebujemo določene smernice v okviru prometne politike. In tu se ne moremo kar tako osredotočiti zgolj na posamezni, eh, na podrobnosti. Se pa tudi jaz zahvaljujem kolegici in bom v prihodnjih tednih in mesecih storila vse, kar je v moji moči, da prispevam k temu mnenju. Hvala.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 vsem kolegom za upravljanje delo. Pokomentirali bi točki 4 in pa 5 v tem mnenju in strinjam se tudi s kolegi, ki so omenili točko 6. Na podlagi izkušenj iz prakse lahko rečem, da je zelo težko v teh primerjih eh, se neposredno obrniti na pravosodni sistem, kajti to je povezano z dokumenti, stroški in tako naprej. Tako da za posameznika čas je to izjemno neprijetno. Ne smemo se slepiti, kajti To so težave, ki jih imajo tako fizične osebe, kot tudi predvsej majhnih in srednje velikih podjetij. To so pravila, ki se jih morajo držati in časih pač nimajo nobenega vzvoda in zato bi lahko pravila morda poenostavili. Naprimer, poenostavili dostop do dokumentov. S tem so povezani tudi stroški. Pri točkah 4 in pa 5 bi morali prav tako um, podpreti kolegico Kalas. Tu že obstajajo uh, smernice na ravni Evropske unije in treba jih je upoštevati. Mislim, da gre predvsem za težavo, ki se um, poraja v praksi. Tu govorimo o pogodbah zelo visoke vrednosti. In skušala sem si to ogledati v moji državi, v Romuniji. Razmišljala sem o tem, da bi morda pripravili zakonodajo, s katero bi lahko tako na regionalni in lokalni ravni stvari začeli urejati. Se pravi, da se gremo v subsidijarnost. Pogodbe bi bile manjše in na ta način bi lahko tudi manjši subjekti imeli dostop do teh delnih pogodb v okviru širšega javnega razpisa. Ampak v evropski zakonodaji je to pristop, ki je izjemno nejasno opredeljen. Bolje bi bilo, če bi lahko konkretno zapisali, kako se bo to izvajalo v praksi, ko gre za takšne javne razpise. Seveda, tu so pogoji, toliko in toliko let že mora podjetje delovati, potem toliko in toliko prometa mora imeti, ampak to so včasih že pogoji, ki jih nekatere podjetja ne izpolnjujejo. Ogledala sem si, kako je s tem v Romuniji in zdi se mi, da lahko to rešimo na evropski ravni. Najprej na lokalni, potem na regionalni in potem stvari nekako uh, začnemo urejati tudi više, na evropski ravni. Sredo pa bi lahko to začeli izvajati, ne pri manjših krajih, mestih, občinah, regijah in uh, potem bi to morda uspelo. Uh, V Romuniji pa sem opazila tudi naslednje. Na razpisih ponavadi sodeluje približno enako velika podjetja, potem pa ta najde neke podizvajalce eh, in pogodba se kar razdrobi. Težave pa se v bistvu s tem multiplicirajo. Tukaj piše, da je treba preprečiti koncentracijo moči. Ja, s tem se strinjam. Ampak tudi navidezna razdrobitev oziroma porazdelitev moči včasih ni dejanska. Morda bi lahko s tem poročilom spremenili potek dogodkov. Morda. To so stvari, ki imajo že zelo dolgo brado in vseeno moramo skušati nekako pomagati MSP-jem in ustvariti novo zakonodajo na evropski ravni. Hvala philippe humbert uh, gospod albrecht najlepša hvala gospa predsednica pristop se mi zdi zaenkrat zelo dober v zvezi z informacijami ki naj bi jih prejele oblasti naprimer oblasti ki se ukvarjajo s konkurenco pa tudi tiste ki se ukvarjajo z varstvom podatkov morajo biti kar se da transparentne še posebej način obdelave podatkov v teh organih, v teh službah ni posem jasen. In zelo pogosto pristojni organi sploh ne morejo preučiti, ali so storitve, ki se ponujajo eh, skladne s pravili evropskega trga ali ne. S tem prehajam na drugo točko ne vem, ali ste vsi opazili, ampak v sodbi iz maja letos o iskalnikih piše, da morajo ti upoštevati tudi pravila o varstvu podatkov, direktivo 95. In tam je bilo jasno zapisano, da evropska pravila veljajo za vsa ta podjetja, čeprav prihajajo iz tretjih držav in delujejo na evropskem trgu. Tudi če je podjetje um, ustaljeno druge in deluje na evropskem trgu, mora upoštevati naša pravila. To moramo zagotoviti in o tem tudi nekaj napisati v mnenju. Treba je upoštevati evropske standarde, tudi ko gre za pravila v zvezi z varstvom podatkov, ki že obstaja. Hvala. Evelyn Gephardt. Evelyn Gephardt. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Bin... Najlepša hvala, gospod predsednica. Tudi jaz se zahvaljujem gospe Kalas za izjemno dobro mnenje, ki nam ga je poslala. Mislim, da lahko na podlagi tega dokumenta upravimo dovolj kakovostno delo. Jaz bi sama v mojem prispevku izpostavila dvoje. Tudi tu bi najprej dejala, da je moja kolegica uh, kar je že dejala kolegica Lucy Anderson iz moje skupine, ki je prav tako poročevalka v senci, da moramo v to mnenje eh, vnesti element varstva potrošnikov in to na bolj jasen način. Naprimer, točki 4, kjer je govora o javnih naročilih, razmerje med ceno in pa um, ponujenim ni dobro zasnovano. Kajti ne želimo se imeti najbolj ugodnih storitev, ampak najboljše storitev. Tu je treba upoštevati tudi standard vnoča varstva okolja, eh, varstva, varstva pri delu, potem zaščite delavcev in tako naprej. To so elementi, ki jih moramo vsekakor zaščititi. Oglasila sem se predvsem zato, ker se je prej oglasil kolega Andreas Schwab, ki ga zdaj sicer ni z nami, ampak njegovi sodelavci mu bodo moja opombo že prenesli jaz se ne strinjam z njim, ko je dejal, da neutralnost spleta nima mesta v tem mnenju. S tem se ne strinjam. Neutralnost interneta je ključnega pomena. In dobro se mi zdi, da je gospa Kalas to svoje mnenje tako jasno zapisala. Zato mi ne bi bilo všeč, če bi zdaj to črtali iz besedila, kot je Andrejas predlagal, ali pa da bi to zdaj relativizirali, kot je to eh, kolega Švab že omenil v svojem pisnem prispevku. Mislim, da moramo kot politična skupina predvsem se posvetiti področjem konkurence in pa varstva potrošnikov. Hvala. any other speakers? Še kdo? No, in which case I have got. V tem primeru pa imam tudi sama nekaj pripomb, če smem. V letnem poročilu o konkurenčnosti bomo iz različnih odborov prejeli različna mnenja in naš poročevalec našega odbora pravi, in temu je treba prisluhniti, da moramo se osredotočiti na zadeve, ki se, zadeva, ki se nanašajo na delo našega odbora. Kajti, če se bomo začeli ukvarjati z drugimi uh, področji, kot so zaposlovanje in tako dalje, uh, bomo ošibili uh, delo v našem odboru. Torej, zato prosim, da pripombe uh, naslovite na relevantne odbore. Mislim, da bo naše poročilo močnejše, če bo osredotočeno na naše področje. Glede digitalnega področja, tu mislim, da bi morali omeniti unbundling, in pa tudi nekaj v zvezi z koristnostjo modelov peer-to-peer -peer za potrošnike. Moramo se tudi osredotočiti na potrošnike in zagotoviti tudi enake eh, možnosti torej različnim operaterjem. To bi lahko tudi omenili. Imamo tudi številna področja, kjer je eh, mogoče eh, sprejeti ukrepe na torej, področju digitalnega trga in kjer bi lahko to vodilo v zmanjšanje konkurenčnosti na mesto povečanja konkurenčnosti. To bi lahko spodbudilo nastanek monopolov. Torej, naprimer pri eh, načinih plačevanja po internetu in tako dalje. Strinjam se s prejšnjimi govorci, ki so spregovorili o morebitnem redakcijskem popravku drugega odstavka. Zelo pomembno je, da se komisijo obravnava kot neodvisno, torej ne moremo uh, pozvati komisijo v tem smislu, morda velja to spremeniti. Na to v peti točki glede eh, razpisov v zadnjem sklicu je prišlo do sprememb eh, zadevne zakonodaje in to so vse politične skupine podprle, vse glavne politične skupine in naš namen je, da Ta zakonodaja omogoča tako majhnim kot velikim podjetjem dostop eh, do trga, da se spodbudi inovacijo, da se preprečuje nastanek monopolov in upam, da bomo lahko to dosegli in da ne bomo sedaj ponovno postavljali pod vprašaj tega velikega dosežka parlamenta. lahko pripravimo praktične smernice na temo, kako se zakonodaja uresničuje in uporablja na terenu, kako se lahko to zgodi v posameznem primeru za posamezno eh, podjetje. Torej, mi smo sedaj spremenili pravila tako, da lahko zagotovimo večjo konkurenčnost in tudi močnejši javni sektor. Strinjam se, da smo tisti odbor, ki dajemo potrošnika na prvo mesto in drobljenje kartelov je ključnega pomena. Delali smo tudi na področju eh, škod eh, oziroma očkodnin, torej strokovnjaki na tem področju bodo morda tudi lahko uložili predloge sprememb. Torej, hvala lepa za to poročilo ki vključuje zelo veliko različnih eh, področji, ki ga je bilo treba zelo strniti in eh, veselim se že dela na tem. Želi poročevalka še to strniti? Ja, hvala lepa, zelo na kratko. Zelo se veselim vaših eh, predlogov sprememb in pripomp. Samo nekaj zadev sem želela omeniti zelo se strinjam, da je eh, to ključna politika na področju eh, konkurenčnosti, ampak to je del uh, ekona in enako tudi velja za državno pomoč na področju prometa, torej to je zopet nekaj, kar je v pristojnosti odbora za promet. Uh, dostop do eh, sodišč. To je zopet nekaj, kar je v pristojnosti odbora Libe, zato se bodo oni s tem ukvarjali in tega zato tudi nismo tako podrobno omenili. Strinjam se, da verjetno ni primerno, da omenjamo posamezna podjetja, temveč da ohranimo besedilo splošno, zato bomo to tudi spremenili. Eh, glede javnih naročil se strinjam, da če je bila zakonodaja šele pred nedavnim sprejeta, potem eh, je treba počakati, da se začne uresničevati, preden jo zopet spreminjamo. Ampak eh, ideja tu je bila, da tudi majhna in srednja velika lahko, podjetja lahko sodelujejo teh, eh, pri teh razpisih. Ja, hvala lepa. Torej, naj vas spomnim, da je rok za uložitev predlogov sprememb 4. decembra, glasovali pa bomo 21. in 22. januarja. Želela bi, da se pojasnila posreduje poročevalki, se pravi pojasnilo o tem, kaj se zgodi z amandmaji, ki bodo vloženi na tem odboru, ki pa jasno ne bodo sprejemljivi glede na uh, predmet, kar bi pomenilo, da bo to bolj primerno za obravnavo v drugih odborih. Eti veliko odborov se bo s tem vprašanjem ukvarjalo. Hvala. Torej, imamo še malce časa, torej skoraj prehitri smo bili, kar je dobro. Če se vsi prisotni strinjamo, potem lahko nadaljujemo z predstavitvijo komisije in sicer v zvezi s stroški in uporabnostjo sporočilo statusu zabojnikov za izvoz.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 E Samo preverjam zato, ker poročevalec v senci LSE-a ni tu. Lahko začnemo z drugimi. Dobro, potem pa pozdravljam gospoda Hoffmana iz komisije, ki bo predstavil ta predlog. Torej, to je predlog oziroma študija v zvezi s klepi in sicer se ukvarja s stroški in uporabnostjo sporočilo statusu zabojnikov za izvoz. Če prav razumem, je to drugi del sporočil o statusu eh, zabojnikov, kajti imamo že to sporočilo v zvezi z zabojniki za uvoz, to pa se nanaša na zabojnike za izvoz. Ja, viel, vielen Dank, Frau Vorsitzende, äh, dass Sie uns hier erlauben. Najlepša hvala, gospa predsednica, za možnost spregovoriti o tem vprašanju danes. Sem Margareta Hoffman, danes sem prvič v vašem odboru in sem direktorica. Se opravičujem. Se opravičujem. Se bom še enkrat predstavila. Sem Margareta Hoffman sem direktorica z eh, politično vprašanja pri OLAF-u in mi se ukvarjamo z uredbo 515 skozi 97, smo vodilni pri tej, zelo so pristojni za to uredbo. Kolega na desni bo predstaviti tudi potem prezite par point, zdaj pa grem v angliščino zelo smo zadovoljni da uh, smo bili povabljeni pred vaš odbor danes uh, da lahko predstavimo te um, vprašanje zabojnikov za izvoz. Torej vedno zelo cenimo prizadevanja Evropskega parlamenta, da zaščitijo uh, Eh, davkoplačevalski denar in vemo, da je to nekaj, za kar si vsi prizadevamo, komisija OLAF in parlament. Eh, vemo, da eh, veliko operaterjev izkorišča to možnost, ki jo notranji trg predstavlja in zato se nam zdi še toliko bolj pomembno, da se zagotovi uh, um, da, lahko, da se lahko borimo uspešno proti goljufijem. In zato smo sedaj tudi uh, predstavili določene izboljšave uredbe uh, številka 515 skozi 97. Torej, ta uredba ima že več kot 15 let, treba jo je ažurirati, imamo nove tehnologije in vse to je treba upoštevati, zato da se lahko ustrezno odzivamo na izzive izmenjava informacij je ključnega pomena zato ker pomankanje informacij vodi v vrzeli eh, kar lahko vodi v velike izgube tako na nacionalni kot na evropski ravni in prav tem vrzelim bi se želeli izogniti nam se zdi posebej pomembno, da eh, ti eh, amandmaji eh, ne koristijo torej samo komisiji in OLAF-u pri boju proti goljofijem, temveč da bi ta predlog omogočil državam članicam tudi, da bolje zaščitijo svoje dohodke. Torej gre za to, da delimo to odgovornost, da skupaj delamo in da zabeležimo ta uspeh zelo smo eh, hvaležni tudi za vašo podporo in za podporo držav članic za veliko število predlogov sprememb komisije. Zahvaljujem se tudi skrbnemu delu eh, parlamenta, poročevalcem, ki so delali na tem besedilu. Mislim, da imamo sedaj že kar eh, dobro besedilo in obstaja možnost, da bomo prišli do konca teh razprav, do konca leta torej mi bi želeli sedaj podati več eh, pojasnil v zvezi z deljenjem informacij v zvezi z izvozom. Torej vemo, da eh, je to sedaj prvo branje in da v prvem branju parlament ni vključil to, kar je komisija predlagala, se pravi CEPSEPSO za izvoz in zato še toliko bolj cenimo priložnost, da sedaj to predstavimo. Želela bi predstaviti eh, državam članicam in pa svetu natančno naravo teh eh, predlogov. To, kar mi predlagamo, ne vodi v dodatno breme za industrijo, temveč predstavlja jasno dodano vrednost za um, boj proti goljufijem In v bistvu to, kar predlagamo, je, da pridobimo že obstoječo elektronsko informacijo iz strani. Um, ladijskih prevoznikov uh, in da to informacijo posredujemo na to OLAFu. Torej vse je skladno z vsemi uh, pravili v zvezi z zaupnimi informacijami stališče eh, sveta podpira eh, srš predlogov eh, komisije. Tudi ladijskim prevoznikom smo predstavili namen tega predloga, torej samo načelo CSM-ov ni postavljeno pod vprašaj, ampak imamo morda še nekaj uh, Eh, vprašanj, odprtih vprašanj, ki jih bo gospod Rajs eh, čez nekaj trenutkov tudi predstavil. Še enkrat bi rada predstavila, da do goljufi ne pride samo pri uvozu, tudi naš eh, sistem izvozov je ranljiv za. Goljufije. Sedaj pa bo gospod Rajs predstavil, kako se lahko ti instrumenti uporabijo za boj proti uh, carinskim goljufijam. In eh, to poudarjam, to je nov korak naprej v boju proti goljufijam in mislim tudi, da je to potreben korak. Sedaj pa gospoda Rajsa, če se strinjate, prosim, da eh, predstavite eh, teh devet ali deset prosojnic, ki ste jih pripravili. Hvala. So, Just quickly, this ah. slide. Zelo nakratko te prosojnice so tudi na voljo na spletu. Torej, če ne vidite, lahko to spremljate tudi na vaših eh, računalnikih. Hvala lepa za besedo. Bom kar takoj eh, začel, torej eh, CSM-i, torej sporočila o statusu zabojnikov. Eh, predstavljajo eh, vrsto podatkov o tem, odkot eh, prihajajo ti zabojniki, kam gredo in na ta način lahko te informacije združujemo na ta način, da odkrivamo sumljive premike. Na tem področju uh, imamo tudi projekt Contrafic, uh, kjer gre za zbiranje sporočilo statusu zabojnikov in v tem projektu imamo tudi del, ki vključuje vprašalnike, ki smo jih posredovali državam oktobra 2013. In 280 teh vprašalnikov je bilo uh, izpolnjenih. In uh, petinpetdeset uradnikov iz osemnajstih držav članic torej to predstavlja teh dvajset odstotkov torej imamo osemnajst držav članic ki sodelujejo pri tem pilotnem projektu za uh, izvozne podatke in triinštirideset od teh petinpetdesetih uradnikov uh, je uh, potrdilo, da so te informacije pomembne za njihovo delo. Tudi 15 odstotkov uporabnikov uporablja eh, ta sistem za izvozne eh, nadzore. Torej, tu gre za primerjavo podatkov, ki jih tudi države članice posredujejo prostovoljno. Torej, 12 držav članic je sodelovalo pri tem pilotnem projektu preden eh, morda spregovorim o eh, primerih, naj povem, da eh, torej sporočila o statusu zabojnikov ni, ne predstavljajo nominalnih podatkov, temveč gre za prem, sporočila o premikih teh zabojnikov, torej kdaj je zabojnik zapustil. Um, kdaj je bil izkrcan, ukrcan iz ladje, kdaj, kako, kakšni so bili njegovi premiki in tako dalje. Uh, torej kdaj je bil eh, na to zabojnik posredovan, naprimer eh, v popravilo, kdaj je bil izpraznjen, kdaj je bil naložen in tako dalje. Naprimer, tu imamo primer cigaret. Cigarete so izvožene v kontejnerju in na to eh, so lahko zopet uvožene v Evropsko unijo, samo spremljajoči se dokumenti se spremenijo in na ta način lahko potem spremljamo, da gre za goljufijo. Torej, to je dobro urodje za odkrivanje tovrstnih goljufij. V drugem primeru nekatere, po, nekatera podjetja v državah članicah eh, najdemo mm, podjetja, ki eh, so vzpostavile goljufije eh, kjer so prijavljene zelo eh, visoke vrednosti za izvoz in ta sporočila nam na to omogočijo, da ugotovimo, kje eh, so, kako so se ti zabojniki premikali in ugotovimo, če eh, je bilo blago resnično poslano kamor je bilo namenjeno. Torej, to so zelo pomembni podatki ne samo za komisijo, temveč tudi za države članice. E, na to uredba 515 je tista uredba, ki je glavno urodje za komisijo in države članice, s katerim zagotavljamo ustrezno uresničevanje e, zakonodaje na področju carin in ko govorimo o dvojni uporabi eh, blaga, to pomeni, da je treba vsakeč znova zagotoviti, da določeno blago, ki je namenjeno določeni destinaciji, tja tudi prispe. In ta sporočila nam omogočajo to preveriti. Seveda to ne preprečuje možnosti, da blago konča na napačni destinaciji, ampak eh, to nam omogoči, da opravimo potrebne preverbe tudi na drugih področjih v državah članicah, če je to potrebno. Na to četrti primer je malce podoben prvemu primeru. In sicer uh,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 Eh, ni jih potrebno zaseči, treba je samo zagotoviti, da so ustrezno označene. Ampak, če so to znamke, ki se ki v Evropi niso dovoljene, potem ni potrebno tega, teh cigaret zaseči, če so namenjene tretjim državam. In s temi sporočili lahko zagotovimo, da so cigarete resnično prispele uh, v tretjo državo in da niso bile na to izkrcane um, na odprtem morju in ponovno uvožene v Evropsko unijo, kar je običajni postopek. Ko govorimo o stroških, eh, sporočilo statusu zabojnikov, ti, ta sporočila so že razpoložljiva pri prevoznikih. Veliki prevozniki imajo ta sporočila o statusu zabojnikov, nekatera sporočila vključujejo več podatkov, druga manj, to je tudi del tega zakonodajnega predloga. Torej, mi želimo uporabiti samo podatke, ki so že na voljo, ne zahtevamo od nikogar, da eh, zbira nove podatke. Imamo tudi izkušnje na tem področju, posvetovali smo se tudi z industrijo in na podlagi podatkov, ki jih najdemo naprimer v združenih eh, državah, eh, podatke, ki jih eh, industrija že itek zbira. Tam naprimer vidimo, da 40 odstotkov vseh teh sporočil spada v kategorijo tako imenovanega global dumpa. Če bi to uporabili na to v Evropski uniji, bi bil strošek nič kaj ti OLAF in komisija bi na to ugotavljala, kateri podatki so relevantni. Prav tako bi imele službe komisije tudi spletni dostop do teh podatkov, kar pomeni, da bi bil tu tudi strošek nič, kajti zopet ti podatki že obstajajo. In na to selektivno poročanje, če bi prevozniki specifično opredeljevali eh, izvozna sporočila, bi to predstavljajo določen strošek. Ampak mislim, da ta strošek ne bi bil pretiran. Imeli smo sestanke in razprave z industrijo, z sve, svetovnim eh, svetom za ladijski prevoz. In takrat eh, je bilo tudi ugotovljeno, da industrija več ne postavlja pod vprašaj potrebe po tem inštrumentu. Imamo pa še nekaj manjših odprtih vprašanj, ki jih bo mogoče razrešiti. Uh, pri prihodnem trialogu oziroma z delegiranimi ali z eh, vedbenimi akti. Imamo tudi določeno število dogodkov, ki so organizirani eh, v eh, odnosu do teh eh, sporočil o statusu zabojnikov. Nekaj stvari je treba tudi še odločiti, se pravi, kdaj bo uredba stopila v veljavo. To je zelo pomembno za industrijo, pa tudi druga vprašanja, naprimer vprašanja v zvezi z ladjami, ki zaradi zunanjih razlogov so prisiljene uh, pri stopiti v evropska pristanišča, čeprav to ni bilo sprva predvideno. Torej, mislimo, da to jasno kaže na to, da bi eh, sporočila o statusu zabojnikov za izvoz eh, predstavljala pomembno in pa stroškovno učinkovito eh, dodano vrednost pri ugotavljanju goljufij in kršitev in to tudi ne bi poseglo v normalni postopek in njegovo učinkovitost. Hvala. Um, Hvala lepa, gospa Hoffman in gospod Reis za to predstavitev. Se bom obrnila sedaj na poročevalca in eh, poročevalce v senci nato pa bomo vzeli vprašanje še poslancev. Andreas. Hvala lepa, Viki. Žal, gospod Helbikar danes ni prisoten, zato me je prosil, da predstavim stališče. In tu moram pojasniti, da ne gre za to, da bi komisija in pa Olaf predlagala nov predlog, ampak da je parlament v prejšnjem sklicu že glasoval o tem predlogu in predlog, kot je bil predstavljen v tej obliki, je bil takrat zavrnen. Vse, kar sem danes slišal, je sicer zelo zanimivo in razumem, da komisija želi nadaljevati boj proti določenim oblikam uh, tihotapstva, ampak pri spremembi uredbe 515.97 ne gre za boj proti tihotapljenju cigaret, uh, ampak za splošno uradno pomoč eh, oziroma pravno pomoč za ustrezno eh, uporabo določb. Tako da namesto usefulness bi morali tukaj omeniti besedo necessity. Necessity pa nisem slišal danes v tem komentarju. Kajti to smo, besedo necessity smo že zahtevali v prejšnjem sklicu. Pomembno je, da tu ne pride do dodatnih stroškov. To se menda tako ali tako ne dogaja. Pomembno je, da se delo nadaljuje in z delom, ki jo komisija upravlja, so povezane druge dejavnosti, po mojem mnenju, sicer <clears throat> da se lahko mm, s tem pristopom omogoči upogled v poslovne podrobnosti posameznih podjetij. S tem se krši načelo uh, varovanja zasebnosti in to ni dobro. Zato je treba preučiti to poročilo in zapisati, kaj so nevarnosti, s katerimi se soočamo pri tem predlogu. V imenu gospoda Helviga bom povedal, da bo parlament začel z delom na tem dosegu takrat, ko bo komisija upoštevala negativno mnenje parlamenta iz prejšnjega sklica. Po našem mnenju, oziroma po mnenju poročevalca, se zaenkrat nič ni spremenilo. Hvala, predsednica. Thank you. I'm sorry. I should have gone to... Se upravičujem. Mora, morala bi se najprej obrniti na Lidija Kazarja. Ali prisluhnemo najprej poročevalcem v senci? Se strinjate s tem? Dobro. Uh, Gospa Kalas bi se želela odzvati. Še kdo? Na to pa bo Lisa vse skupaj povzela. Gospa Kalas. Eh, v bistvu imamo vprašanje. Rečeno je, da so ti sistemi uh, zelo koristni za ugotavljanje potencijalnih kršitev carinske zakonodaje. Ampak kakšna je situacija v zvezi z skupnimi pravili, v zvezi s kršitvami na carinskem področju in sankcijami, ki že obstajajo za kontejnerje, ki zapuščajo Evropsko unijo? Predlagam, da naredimo en krok eh, vprašanj in pripomb, na to poskušamo odgovoriti na ta vprašanja in na to imamo drugi krok, če se strinjate. Dobro, izvolite. Gospod Soltes je tu. Gospod Šoltes, gospod Duda. and then we'll come back to the Commission. Joo, kiitoksia komission mielenkiintoisesta esittelystä. Ja... Hvala lepa za to zelo zanimivo predstavitev se strani komisije in za dobre primere. Ugotovila sem za tem, da primeri komisije niso vplivali na stališča ljudske stranke. Res je, da je Evropski parlament zauzel zelo jasna stališča eh, s tem v zvezi. In to poročilo je bilo sprejeto za veliko večino v prvi fazi. In v tem trenutku v parlamentu ugotavljamo, da ne želimo vključevati eh, to vrstnih podatkov na, v zvezi z izvozom. Rečeno je bilo v parlamentu, da je seveda potrebna jasna študija v zvezi s tem in da je treba razmisliti, ali je smiselno v to vključiti tudi izvoz. E, jutri se bodo poročevalci v senci spet sestali. V petek se bodo začeli trialogi in pričakujem, da bomo ob teh priložnostih še dodatno proučili vse, kar zadeva izvoz. Dobro pa je, da se pri tem razmišlja o globalnem kontekstu in o splošnih načelih. Res je, da gre tukaj za tehnično vprašanje, vendar pa gre tudi za nekaj splošnih zadev, kot je zaščita podatkov in uh, izogibanje goljufijam in v tem smislu bi želela slišati odgovore komisije na vprašanja, ki smo jih postavili iz vrst Evropske ljudske stranke. Lahko komisija na to odgovori. Uh, hvala lepa, uh, gospa predsedujoča, in hvala, da ste mi ponovno dali besedo, da lahko odgovorim na ta vprašanja in uh, prosila bom tudi kolega, da mi pomaga pri odgovorih. Seveda vsi dobro poznamo stališče Evropskega parlamenta, ampak kot je poročevalec eh, tudi povedal, prihodni teden pri trialogu bomo mogli našli, reš, najti rešitev pri tistih točkah, eh, kjer eh, se parlament in svet razhajata. In kot komisija bi želeli olajšati iskanje kompromisne rešitve. Mislim tudi, da današnje srečanje lahko tudi pomaga pri boljšemu poznavanju teh vprašanj. Kar se tiče pripomp um, predstavnika Evropske ljudske stranke, bi želela povedati naslednje. Torej, uh, kot Olaf uh, si vedno prizadevamo za boj proti goljufiji, to je naš glavni namen. Ampak uh, istočasno pa si seveda prizadevamo tudi za eh, boj proti kršenju carinske zakonodaje. To je vključeno v besedilo sveta, ampak mislim, da je pomembno to, da ne gre za eh, cel svežen teh eh, sporočil o statusu zabojnikov. Ne gre za vse izvozne sporočila ampak samo za določeno število teh eh, sporočil, ki bi omogočila bolj učinkovit boj proti goljufijam. Besedilo sveta tudi omejuje eh, število teh eh, sporočil o statusu zabojnikov za izvoz. O tem bomo več spregovorili prihodnji teden. Ne gre sedaj za številke in za obseg teh sporočil in tako dalje. Torej, sama eh, sporočila v statusu zabojnikov, kot je gospod Rice že povedal, ne vključujejo eh, nominalnih podatkov. Gre za, naprimer, podatke o fizičnih premikih eh, teh zabojnikov. Ampak res je, da če to primerjamo z Eh, izvozno izjavo, potem lahko ugotovite, kdo in kaj. To drži, ampak eh, mislim, da smo vključili v besedilo dovolj varovalk in kot sem povedala tudi v vodnih besedah, vprašanja poslovne tajnosti, vprašanje zaupnih informacij je zelo pomembno in mi dobro razumemo vaš eh, vidik, vaše stališče, stališče industrije. Uh, in v sedanjem besedilu smo že predvideli takšne varovalke. Smo pa tudi odprti za to, da lahko to vprašanje proučimo eh, še bolj podrobno, zato da najdemo rešitve, ki bodo najbolje zavarovale vprašanja varovanja osebnih podatkov in pa zaupnih poslovnih podatkov. Gospod Rajs? torej praktični primer, ki ni povezan s poblestili Olafa, ampak ki eh, kaže, kako lahko uredba 515 eh, tudi odpre vrata za druge preiskave, kar lahko vodi tudi v kazni, za katere sicer nismo pristojni, kajti to je v domeni držav članic. Ampak, eh, naprimer, Eh, drog ne boste eh, prijavili pri uvozu, zato ker itak gre za tihotapljanje. Ampak, če naprimer tu izvajamo preiziskave, jih eh, izvajamo skladno z zakonodajo o narkotikih. Ampak, lahko pa omogočamo držav, državam članicam, da dobijo več informacij v zvezi s temi premiki, torej vemo, da ta uredba obstaja že od leta 1997 in prilagodili smo se tudi eh, spremembam na področju crninskega delovanja. Sedaj so vsi te dokumenti elektronski in zato moramo zagotoviti, da ne bomo izgubili sape pri tem boju proti goljufijem. Najlepša hvala. Izvolite. Hvala. Prosila sem za besedo, ampak nisem želela vzeti besede poročevalke, kolegici iz moje skupine, ker je to njeno delo. Uh, Želela pa sem povedati, da danes ne govorimo o stališču Evropskega parlamenta v geru triloga, ampak da govorimo o jasnem stališču, o jasni nalogi. In to je naloga, ki jo ima poročevalka. Poročevalka pa je, to, eh, pa, pa je svoj prispevek, um, oziroma mora svoj prispevek unesti tudi v delo sveta. Jaz bi se posem posvetila stavkom pol stavku, ki ga je komisija omenila v svojem prispevku in se nanaša na razpravo z industriji, svetovnim svetom za uh, ladijski prevoz. Konstruktivne razprave tam piše, da jih komisija vodi s tem organom, s to institucijo. Mislim, da bi morali tu predvsem opredeliti, kdo ima dostop do podatkov in kdo ne. To je pomemben del stavka, ki ga je komisija omenila. Kajti slišali smo, da ne gre za pošiljanje nominalnih informacij. Pri varstvu podatkov ne gre samo za osebe, na katere se podatki nanašajo, ampak gre tudi za mm, zaščito podjetij. Zato je zelo pomembno, da vemo, kdo ima dejanski dostop do podatkov in kdo ne, kdo lahko te podatke zbira, kdo lahko te podatke uporablja, kako dobro se podatki varujejo. Kaj ti vemo, da hekeri ne počivajo in da kjerkoli obstajajo gospodarski interesi, eh, obstajajo tudi ustrezna sredstva, s katerimi se potem plača hekere, da ti priskrbijo naročnikom informacije. Vse to nas zanima in želim si, da bi komisija povedala nekaj več o tem, kot pa samo tistega pol stavka. Hvala. Komisija, ali želite to še enkrat pokomentirati? Kdo ima dostop do teh podrobnih poročil? Najlepša hvala. To je zelo pomembna točka, ki ste jo omenili, kolegica. In zato bi gospoda Rajsa, ki je podal predstavitev, da to tudi pokomentiram. Pak prav imate. To je točka, kjer morata oba zakonodajalca, tako svet kot parlament, biti posem eh, pozorna. S tem se strinjam. Bo pa gospod Rajs povedal več o tem. Najlepša hvala. Konstruktivna pogajanja s svetovnim svetom za ladjarstvo eh, so potekale predvsem v zvezi z nominalnimi podatki. Tu nismo govorili o podatkih, ki se nanašajo na posamezna podjetja, ampak na pod o podatkih, ki se nanašajo na kontejnerje in pa na blago, ki je v teh kontejnerjih. To so res poslovni podatki, ki so občutljivi, s tem se strinjam. In v uredbi smo predvideli visoke standarde za varstvo tovrstnih podatkov, se mi zdi, vse to je v besedilu. Omenili ste hekerje in s tem je seveda vedno povezano določeno um, tveganje. Strinjamo pa se, da moramo podatke zaščititi in jih tudi bomo. Podatki CSM ki ste jih omenili, na katerih smo razpravljali s svetovnim svetom za radijalstvo, so že zdaj v veliki meri na voljo javnosti prek interneta. Mi smo jih uporabili za, nas, za naš uh, projekt ContraFic in 30% podatkov o tem lahko vidite na internetu. Upam, da sem s tem ustrezno odgovoril na vaše vprašanje. Trideset odstotkov sporočil o kontejnerjih je že na spletu, sedemdeset odstotkov pa ne po tej logiki. Ali sem vas pravilno razumela? May, uh... Če smem, z nami je tudi kolega iz eh, skupnega reskovalnega centra iz Ispre, ki je eh, pristojen za ta projekt in morda lahko tudi on kaj pove. Gospod Zois. Najlepša hvala. To so podatke, ki se um, posameznim strankam ponujajo oziroma pošiljajo prek interneta in to že kar nekaj let. Uh, Tukaj ne gre za podatke, ki bi omenjali vsebine kontejnerjev, gre samo za podatke CSM. Nič o vsebini, o vrednosti kontejnerjev ni v teh podatkih. Vsakdo, ki te podatke želi, lahko, se lahko preklika do spletne strani in potem od prevoznikov dobite ustrezne informacije. Hvala. Gospa Gebhardt, ali smo s tem odgovorili na vprašanja, ki ste jih zastavili? Časa imamo dovolj, lahko ste izjemno specifični, z nami so strokovnjaki predsednica, pravilno ste razbrali uh, moj obraz, v bistvu. Kajti nisem posebno zadovoljna z, z odgovori, ki sem jih prejela. Se bom vrnila na eno od prosojnic, ki, jih, ki smo jih prevideli. Tam je en primer, samo da najdem to. Se pravi, izvaža se ogromno število cigaret. kontejner nekam pošljemo, potem ga dobimo nazaj. Če sem tihotapec, bom verjetno v naslednji kontejner, ki pride mimo, potaknil nekaj cigaret in stvari se rešejo, so rešene. Mislim, da tu ne potrebujemo ne kakšnega napora ali kakšne energije. Ti podatki CSM so v bistvu precej nejasen koncept. Želim si, da bi tisti, ki nas spremljajo, ki spremljajo Evropski parlament prek interneta, prav tako razumejo, o čem govorimo. Kaj ti slišala sem že precej vprašanj naslovljenih name, kaj je to CSM, kaj so ti podatki. To so podatki o kontejnerju. Kontejner ima številko, toliko in toliko, ta kontejner je trenutno v pristanišču X in je namenjen v pristanišče Y. Potem pa bo v pristanišču Y sprejel drugo blago, na tovori z drugim blagom in bo poslan v pristanišče Z. S temi informacijami pa ni povezana vsebina. In ravno za to gre. Oziroma je povezana vsebina, v tem je problem. Če bi se ti podatki nanašali samo na škatlo, samo na kontejner, potem s tem ne bi bilo nobenih težav. To je enak postopek, kot ga poznamo naprimer, pri sledenju pošiljkam, ki jih pošilja pošta. Navezava vsebine na posamezen kontejner. To dvoje me zanima, kako naj bi to nadzorovali, če povezave nimamo če nimamo, me zanima, ali ta povezava sploh obstaja, da je obstajala, ali se potem to nekje izbriše, prekine ali kako, kako veste, kaj je v katerem kontejnerju, če to pregledujete potem. In kdo ima dostop do teh podatkov, to me zanima. Zdaj bomo slišali odgovor komisije, potem bom dala besedo poročevalki, potem bomo s to točko končali, razen če bom dobila še kakšno vprašanje. Najlepša hvala. Še enkrat se strinjam z vami. Tudi zdaj ste še enkrat izpostavili problem, um, ki obstaja pri uh, eh, CSM-ih res je treba povezati tako številko CSM, kot tudi vsebino kontejnerjev, te podatke. To drži. Kot komisija smo v predlog, smo v sutek predloga vnesli tudi ustrezne varovalke, naprimer tiste iz uredbe 45 skozi 2001. In skupaj z vami in pa svetom smo opazili, da potrebujemo še več varovalk. Svet, to bi spostavila, svet je v svojem predlogu besedila o CSM-ih govoril o tem, da je treba eh, v uh, besedilo vnesti še več varovalk za varovanje poslovnih skrivnosti. Sicer več ne smem povedati, ker gre tukaj za tajnosti, ampak Tudi svet je predlagal določbe za varovanje um, poslovnih skrivnosti, za um, spremljanje um, trgovinskih takov in tako naprej. Je treba pa še verjetno razpravljati o tem, koliko dostopa bodo države članice imeli od teh podatkov, ali bo to dostop, ki bo omogočen samo dokler je kontejner v njihovih vodah, naprimer, ali kaj drugega, tega ne vem o tem boste lahko več slišali pozneje. Kot komisija eh, zastopamo naše izvirno, naš izvirnik, naš izvirni osnutek in lahko sodelujemo v tej razpravi. Strinjam se z vami, rešitev za to državo je treba najti. Treba je pripraviti ustrezne varovalke za eh, varovanje poslovne skrivnosti in pa za varstvo podatkov nasplošno. Zdaj sem dobila sporočilo od kolega, kolega iz skupnega centra za raziskave. In sicer, aha, no, kolega, če želite vi dopolniti to, kar sem povedala, izvolite. Uh, uh, Želel sem še poved, povedati, da bodo države članice in carinski organi imeli dostop do teh vsebinskih podatkov to so podatki, do katerih ti organi v bistvu že imajo dostop, ker jih ti podatki zanimajo. In nič se ne bo spremenilo v eh, trenutne situacije. Lisa. Ja, ja, počakaj, veste, Lisa, ja, koncari. Najlepša hvala za vse te različne vidike, zanimive vidike. ne vem, koliko bo zdaj novih elementov. Kaj ti zdelo se mi je, da je smo ta predlog sprejeli po prvem branju s tako veliko večino, da težav sploh ni bilo, ampak morda se mi je zdelo narobe. Ogromno težav je, kot kaže, in morda smo delali napačno. Jutri se sestanem s poročevalci in poročevalkami v senci, potem pa naslednji teden začnemo tudi s tri.